gospodje, kolegice in kolegi, pozdravljeni na današnjem zasedanju. Dnevni imate pred seboj, če nimate ogovorov, bomo tako tudi nadaljevali. Nihče ne ogovarja, dnevni red je sprejet. Druga točka gre za priporočila za Evropsko komisijo glede TTIP-ja. Pripravljalec mnenja je Vin van de Kamp. To mnenje je zelo pomembno, zato da podarimo, kako pomemben je sektor prometa v čezatlantskih odnosih, še posebej kar zadeva omejitev kabotaže na strani ZDA, pa tudi v zvezi z vprašanji varnosti, pravil na področju letalstva in ladijskega prevoza. Imamo 76 predlogov sprememb, bili smo v ZDA, govorili smo tudi o TTIP, zadeve niso preproste, zanima me, kako bomo zadeve rešili, zato dam besedo sedaj poročevalcu Vimu van de Kampu. Izvolite. Um. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljeni prav vsi. Na začetku se želim zahvaliti poročevalcem v Senci, ki so sodelovali z menoj v zvezi s tem poročilom. Hvala za njihove prispevke, hvala za konstruktivno delo in 67, oziroma 76 predlogov sprememb, ki so jih uložili. V sredo popovdan v Strasburu smo imeli zasedanje poročevalcev v Senci. Vse politične skupine so bile tam, razen samostojnih poslancev. Imeli smo prvo razpravo o morebitnih kompromisnih predlogih sprememb. Nove kompromise smo pripravili danes in jih tudi poslali na okrog. Vse, kar je pod črtano v besedilu, je kompromisni predlog spremembe, ki smo ga pripravili v sredo popoldan, prejšnji teden. Dva problema imamo tukaj in sicer prvič, nekatere kolegice in kolegi želijo vključiti splošne teme v zvezi z TTIP v mnenje odbora TRAN. Po mojem mnenju je poročilo Benda Langeja pravo mesto, kamor bi morali uložiti te predloge sprememb, ne pa v mnenje odbora Tran. Ampak, gospod predsednik, standardi dela, pogoji dela in tako naprej, to je vseeno treba omeniti tudi v naše mnenje. Vozniki, socialni dumping, to so zelo pomembna vprašanja. V uvodni izjavi dve smo poskušali vključiti nekaj v zvezi z temo ISDS, kaj ti reševanje sporov, še posebej v zvezi z javnimi naročili v ZDA, je nekaj, kar je povezano z sporozumom TTIP samim. To je uvod, ki sem ga želel podati, z veseljem bom prisluhnil komentarjem kolegic in kolegov, hvala sekretarjatu za podporo, ki so mi jo nudili. Sekretarjatom bomo poskušali storiti vse, da te komentarje vključimo. 26. marca do podan pa bomo o tem glasovali. Hvala. Sedaj pa Ertug, potem pa Lightfried. Ja, schönen guten Morgen. Pozdravljeni. V napačno smer sem se ozrl, gospod Vim. Kakorkoli že, kolegice in kolegi, gospod predsednik, kako sem že omenil, opravičiti se moramo v imenu gospoda Lightfrida. Stališče socialistov pa je sledeče. Predstavil ga bom sam. Povem vam lahko, da bomo mnenje v odboru TRAN v zvezi z TTIP upoštevali, kajti to je zelo pomembno za sektor prometa. Mislim, da bi moral biti še bolj zastopan naš sektor v pogajanjih. V splošnem smo zadovoljni z mnenjem in eh, zahvaljujemo se poročevalcu, gospodu Van de Kampu, za opravljeno delo. Ampak, seveda, moramo pripraviti nekaj kompromisnih predlogov sprememb, kar zadeva mednarodno organizacijo dela, ratifikacijo, pa tudi uporabo standardov dela. Še nismo videli v tem dokumentu, prav tako je zahtevanje sankcij oziroma vprašanje zahtevanja sankcij zaenkrat še izključeno. Mislim, da bi morali prav tako zahtevati prepoved nižanja evropskih standardov in mislim, da bi morali ustrajati pri regulatornem sodelovanju. Kar zadeva ICDS, to je zelo pomembno tudi za prometne teme, stališče socialdemokratov je jasno, v sporazumu med EU in ZDA, to ni nojno potrebno. Kompromisni predlog spremembe v zvezi z javnimi storitvami je takšen, da bi si želeli močnejše besedilo in sicer nobenih negativnih seznamov ali hibridnih pristopov si ne želimo. Prav tako želimo dopolniti naslednje. Želimo dopustiti, da ne bodo mm, javne storitve v slabšem položaju zaradi tega sporazuma. Prav tako smo seveda pripravljeni na dodatne kompromisne predloge sprememb, če bo poročevalec na to pripravljen, mislim, da bomo dobili uravnoteženo poročilo in da bo to dobro mnenje odbora TRAN za glavno poročilo v odboru INTA. Toliko strani socialistov. Hvala. Hvala. Jackie Foster. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala poročevalcu, gospodu Van de Kampu. Mislim, da smo imeli konstruktivno srečanje. Mislim, da ste vključili nekaj točk, o katerih smo govorili. To je bilo vključeno v začetne kompromisne predloge sprememb. Seveda pa morate kot poročevalec vseeno opraviti svoje delo ampak mi vseeno želimo, da bi povdarili še nekatere druge elemente. Vi ste v 1A preveč povdarili nekatere socialne elemente. Seveda podpiramo dobre pogoje dela, ampak eh, mi smo v odboru za promet. Seveda odbor za poslovanje bo že povedal svoje. To je bilo prvo, ampak eh, del sprememb v 1A je vsaj sprednji za nas. Kar zadeva tri, v zvezi s tem smo imeli razpravo, kajti jasno je, da gledamo lasništvo. To je zelo težko vprašanje pri odnosih EU-ZDA. Še vedno to velja, ampak eh, do nekaterih izboljšav je prišlo, ne pa veliko. Kar zadeva kabotažo, V zvezi s tem moramo biti jasni na, poroč, na zasedanju poročevalcev. Vsem tem sem povedala, da zadeva deluje v obe smeri, kajti letalske družbe iz Amerike ne dobijo tistih svoboščin, za katerimi tožimo mi v ZDA. Sicer je omenjeno, da mi v ZDA ne moremo upravljati določenih eh, stvari, ampak oni tega prav tako ne morejo početi v Evropi. To je pač dejstvo. Nadzor je bolj eh, pomembno vprašanje tukaj. Spremembe nasloh pa mislim, da odražajo naš sestanek, poročevalec je opravil dobro delo že na začetku, mislim, da se je posvetil pravim področjem. Mislim pač, da bo skupina IKR še vložila nekaj predlogov sprememb, ampak hvala lepa. Hvala, Gezina Meissner. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala tudi z moje strani, gospodu Van de Kampu, to že ve, že na začetku sem povedala, da je to dobro mnenje, odlično mnenje, zato nisem vložila predloga sprememb, zato ker se strinjam z vsem, kar je zapisal. Ampak dobili smo nekaj predlogov sprememb iz eh, drugih skupin, pa tudi iz moje skupine. Dominik eh, in gospod Rike sta vložila spremembe. Mnenje je bilo dobro priplaneno, vim, še enkrat vam povem. In ti si sprejel predloge določenih skupin, sama pa menim, da je zadeva dobro uravnotežena. Ta zadeva dobro uravnotežena v trenutni obliki. V V prvi točki smo sprejeli tehnologijo, seveda to je jasno, nihče ni proti, 1A. Tam je omenjena zasebna sfera in varstvo podatkov. V razpravi smo govorili o tem, ali bi bilo treba omeniti to ali ne. Gospod Ertuk, ne vem, ali bi kaj omenjali mednarodno organizacijo dela, doma sem bila socialna političarka, ampak tukaj smo odbor za promet. Vsak odbor bo imel mnenje o zvezi s TTIP in mislim, da bi se morali res posvetiti temu, kar spada v pristojnost posameznega odbora. Omenjali smo že sindikate, pogajanja, dobre pogoje dela in tako naprej. To je dobro. Želimo si dobre pogoje dela, ampak eh, mislim, da o tem ni treba več govoriti, kar zadeva ISDS. To je vključeno, ampak po mojem mnenju je to vključeno tako, kot je treba. Torej, v uravnoteženi obliki, torej ISDS bi lahko imeli, to zadeva lahko tudi sektor prometa, zato moramo to omeniti, seveda pa se strinjamo, da bi v zvezi z TTIP lahko povedali zelo veliko. S, Sklicevati pa se moramo samo na to, kar zadeva sektor prometa, letalske družbe. Evropa je vedno na slabšem v zvezi s tem nisem tako naivna, da bi menili, da bomo sedaj dosegli korak naprej, ampak mislim, da bi morali vsaj poskusiti. Drugače se ne bomo pogajali na isti ravni, ampak bomo mi vedno v podrejenem položaju. To ni v redu. Pri pet, tudi tukaj smo nekaj vključili. Težko se je za nas eh, pogajati, zato ker imamo federalni sistem ZDA, pa so bolj združene. 5A, šlo je za podvajanje dela, zeleni so želeli, da bi to omenjali, sami tega nismo želeli, to je zelo pomembno in eh, če razmislim, kako je poteklo naše zasedanje in kako je zadeva na koncu stekla, mislim, da je zadeva zelo dobra. Čestitam vi. Hvala. Maja Külen. Kiitoksia puheenjohtaja. Hvala lepa, gospod predsednik. Govorim o imenu Tanje Gonzalez Benalaves, govorila bom v angleščini, zato ker imam uh, zapiske v angleščini in gospod se upravičuje, ker pač ne more biti prisotna, zahvaljuje pa se gospodu Van de Kampu za konstruktivno upravljeno delo. Torej, leta 1998 smo nehali razmišljati smiselno in uh, Zato moramo še enkrat storiti vse, kar lahko, da javnosti predstavimo čezatlantsko partnerstvo za naložbe, to je TTIP. Ta kriza divja povsod po Evropi in uh, zdi se, da bi tako lahko ustvarjali delovna mesta. in pripravili regulatorni okvir, ki bo pomagal vsem. Pogodbe, ki ogrožajo suverenost držav članic in spodbujajo neostresen gospodarski model, so slabe, kajti bogatejši postajajo še bogatejši. To all citizens Ampak ta pogodba je zelo slaba, uvaja tudi mehanizme za reševanje sporov med državami in ulagatelji. To je mehanizem ICDS. To je nedemokratičen mehanizem. V sektorju prometa in v drugih sektorjih gospodarstva so tiste inovacije, ki koristijo velikim družbam, običajno slabe, zato ker naslabše postavljajo delavce, zmanjšujejo enakost in varnost delavcev. To ogroža tudi javne storitve. V sektorju prometa je to ključen mehanizem socialne in teritorijalne kohezije. Prosto trgovinskih sporozumov ne moremo sklepati tako, da nižamo enakost, ogrožamo okolje in zdravje. TTIP se pogaja v tajnosti in zato moramo mi zahtevati preglednost, tako da bodo ljudje vedeli, kako nastane takšna pogodba, preden se sprejme odločitev. Vsak zakonodaja, ki zahteva slabšanje pogojev dela, standardov na področju okolja in tako naprej, ne sme biti potrjena. To je vse strani Tanje. Hvala, Karima Deli, izvolite. Merci, Monsieur le Président. Euh... Hvala, gospod predsednik. V imenu svoje skupine bi želela pravičiti gospoda Basa, ki um, danes ni z nami. Um, no, želim pa povedati sledeče. Ja, politična linija tega osnutka vključuje številne predloge sprememb, številne kompromise, ki so izjemno pozitivne tudi za našo skupino. Tako glede okolja, kot glede standardov, tam, kjer govore o avtomobilih, naprimer. Prav tako pa smo upoštevali standarde glede recipročnosti pravic, naprimer na področju notranjega trga, um, sem štejem uh, pravice potnikov, hrup in pa to splošno vprašanje letališča določene točke tega poročila pa bomo morali okrepiti, kljub vsemu. Tam, na primer, kjer je govora o preglednosti, torej o transparentnosti, kar zadeva pravice državljanov, prav tako moramo okrepiti v tem čezatlantskem partnerstvu, moramo torej okrepiti sektor transporta nasploh, zlasti pa naslednja področja varnost, podnebje in okolje. Prav tako pa je treba jasno izpostaviti, da ja, potrebujemo gospodarski razvoj, ampak z trajnostnimi delovnimi mesti. S tem mislim kakovostna delovna mesta, torej, ki se ne bodo kar tako hitro preselila drugam. To vrstna delovna mesta potrebujemo. Skratka, želimo imeti standarde za vozila, pa tudi takrat, ko je govora o emisijah eh, CO2, -ja, ne smemo pozabiti, kako je to povezano s transportom. Hvala. Hvala, Roza Danato. Hvala, predsednik. Hvala, predsednik. Zahvaljujem se poročevalcu za eh, pripravo tega kompromisa. To, da moramo poudariti naše nasprotovanje, vsebinsko nasprotovanje eh, sporazumu TTIP tudi na področju prometa. To je bistvenega pomena, predvsem, eh, če vzamemo upoštev ISDS. Torej, eh, stališče, ki je izraženo tudi v kompromisnih predlogih sprememb, je premehko. Zato izražamo oziroma zahtevamo popolno izključitev Eh, klauzule ISDS iz tega sporazuma. Zakaj? Ker to je diskriminatoren eh, mehanizem, ki eh, daje prednost tujim investitorjem na škodo nacionalnih, kaj ti podeljuje tujim vlagateljem posebne privilege, ki jih drugi deli družbe nimajo, ne da bi od njih zahtevali nikakršne odgovornosti. Torej, diskriminir, diskriminiranje bi lahko privedlo do neenakih konkurenčnih pogojev, ki zdaj pa obstajajo za domača in tuje vlagatelje in tudi ne bi imeli nikakršne gotovosti prava, predvsem na področju raznih državnih pomoči in pa kar zadeva e, javna naročila. Poleg drugega prihaja tudi do problema preglednosti v zvezi z ESDS, kajti arbitri bodo odločali o tem, ali je potrebno zaščititi zaupne informacije ali zaščitene informacije. In e, torej preglednost bi veliko bolje zagotovili, če bi te spore reševali prek obstoječih sodnih mehanizmov. In še ne nazadnje, v skladu s sedanjim predlogom komisije naj dam nekaj pr primerov, zato da vas opozorim na določene stvari. Imamo na primer eh, Philip Morris eh, primer in poskus Avstralije, da uvede protitobačno uh, zakonodajo uh, in potem tudi v pro problemi v zvezi s frackingom v Quebecu. To so še vedno odprti uh, problemi, kajti pritožbe, ki bi jih lahko enostavno rešili, so pa problemi, ki nimajo ustrezne pravne podlage v skladu s tem, kar je menila komisija. Torej komisija eh, pravi, da bodo arbitri o tem odločili. SDS škodi pravicam držav, da eh, sprejemajo eh, zakone, kaj ti zamrzne države in tako povzroča zamude in celo onemogoča uveljavljanje in, norm, zakonodaje v javnem interesu. In naše skrbi torej so zelo izrazite, glede na to, da ni prišlo do nikakršne študije o tako imenovanem impact assessment v zvezi z ISDS-om na področju prometa in a, inovativnih tehnologij. Na podlagi načela previdnosti bi se želeli, da se ta tema črta iz tega besedila, kajti šele takrat, ko bo na razpolago študija, bomo lahko začeli razpravljati o tej temi. Hvala. Dankeschön. Jetzt Ines Ayala Center. Hvala Ines Ayala Center. Sí, gracias, presidente. Sí, eh... Hvala, gospod predsednik. Tudi sam se želim zahvaliti poročevalcu. Hvala tudi, ker je vključil vse te različne vidike, ki so povezani s transportom. Menimo namreč, da je to, da to še kako paše v celoten sporazum. Eh, ne strinjam pa se s tem, da bi te pogoje v zvezi s eh, delovnim pogoji in pa okolje morali vključevati kam drugam. Ne, tudi to spada v ta sporazum. Vemo namreč, kakšne so splošne oziroma da, je, da so delovni standardi in pa okolje povezani tudi s transportom. V Evropi je to večkrat jasno. Prav tako transport včasih vključuje vidike glede varnosti, glede gospodarskega razvoja nasploh, pa tudi okoljski učinek transporta konec koncev je uh, kar močan, zato je lepo in prav, da imamo to vključeno v tem sporozumu. Sama sem predstavila tudi par predlogov sprememb, uh, kjer predlagam, da nikako ne moramo sprejeti, da bi znižali okoljske ali delovne pravne standarde Evropske unije s tem sporozumom. Mislim, da uh, to pričakujejo od nas tudi uh, delavci v transportu. In isto velja pravzaprav za um, pravice potnikov v Evropi. Nam je končno uspelo konsolidirati uh, zakonodajo, s katero smo se uspeli pač izpogajati um, zelo dobre določbe z različnimi predstavniki uh, um, letalskega sektorja, tako da zdaj imamo zelo dobre pravice potnikov Evropske unije. Pravice potnikov torej moramo um, ubraniti, tako rekoč. Nisto velja um, obratno pravzaprav. Sama sem bila v Washingtonu in pogovarjali smo se tudi o posadke um, Norwegian Airlines ja, in tu oni imajo določene meri tudi pro, protekcionističen sistem. In ne smemo sprejeti, da bi um, s tem sporozumom upeljavali kakršnokoli socialni dumping na področju letalstva. Torej, želela sem izpostaviti zlasti varnost na transportu, tudi tam mora priti do nekega razvoja z obeh strani. Sem vključujem tudi vprašanje varstva podatkov. Vemo, kakšne so določbe na tem področju Evropske unije, kar stroge. Prav tako um, pa ne smemo popuščati pri javnih storitvah evropskih standardov na področju javnih storitev nikako ne smemo nižati. Zaradi tega, ker američani posebno drugače pojmujejo ta koncept javnih storitev. Hvala. Hvala. Ne želim se oglašati običajno za kolegico, ampak gospod Ajala Sender je govorila o tem, da bi uložili predloge sprememb, ampak mi že pripravljamo kompromisne predloge sprememb, razen če sem eh, kaj zamudila. Kaj se torej dogaja? 78 predlogov sprememb smo imeli, združili smo jih v kompromisne predloge sprememb, vi boste vložili nove predloge sprememb ali kaj se dogaja? Oh, ja, ja. Okay, I thought you were talking about... Ah, v redu. Sem mislila, da ste pripravili nove predloge sprememb. Ido, še želim problema. <laughs> ja, mislim, da jih niste prebrali še, gospod Foster. To me skrbi. Par kompromisnih predlogov ste podali, eh, predlogov sprememb, ki sem jih podala, pa niste prebrali. No, nič ne, čekaj, pa. No, če je nekdo pač človek za kratko kilometrino, ne razume vseh pravila. Ne, čekaj, Foster, izvolite. Predsednik, ime... Hvala, gospod predsednik, najlepša hvala tudi poročevalcu. Mislim, da je uspel prisluhniti, prisluhniti sem članom skupine in to je zelo pomembno. Že ko smo prvič obravnavali TTIP, sem sama povedala, da je izjemno pomembno, da odbor TRAN začne obravnavati to vprašanje. Ta sporozum je namreč ključno pomemben za področje transporta. Uh, Par točk bomo menila, ki se jih omenili konec koncev že kolegi, pa vseeno, tudi Ines in pa Ismen. Zelo pomembno je, da TTIP ne škoduje splošnemu interesu in da koristi evropskim podjetjem, zaposlenim in vsem uporabnikom a, transporta v Evropski uniji. Za skupino SD prometa, oziroma mi menimo, da prometa ne kaže vključevati v sporazum. Menimo, da tudi sistem ISDS um, pod vprašaj upra postavlja celoten demokratični sistem. 18. amandma, tam, kjer piše, da mora komisija upoštevati um, javno posvetovanje v zvezi s ISDS-om, je ključna točka tega poročila. Prav tako TTP ne sme usiljevati zavezujoče zakonodaje državam članicam, da bi liberalizirali javne storitve, ki ključ, ki igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju um, dostopnega transportnega sistema. Potem načelo recipročnosti. Komisijo moramo pozvati, da upošteva tudi diskriminacijo, ki jo prakticirajo v ZDA v zvezi z dostopom do trga v ZDA. Tudi kar zadeva lastništvo um, letalskih družb v ZDA. Glede tega potrebujemo zelo jasno stališče komisije. Če sklenem, zato da bi zagotovili dobro sledenje prioritet, ki smo jih postavili kot parlament, mora komisija zagotoviti tudi, da bodo pogajanja, ki so trenutno v teku, bolj transparentna. Hvala. Res isti tako? Ni tako. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da vsi dobivamo enako elektronsko poštvo, da bi zavrnili TTIP. Sam tega seveda ne bom storil hvala poročevalcu za dobro poročilo in mnenje. Nekaj malo dopolnil imam. Mislim, da se pogajalski mandat ne sme omejevati samo na promet, ampak tudi na turizem in logistiko. Drugič, evropske letalske družbe so v slabšem položaju, o tem so že govorili drugi, tega ne bom omenjal, čeprav sem vložil predlog spremembe v zvezi s tem. Tretjič, protekcionizem. Vim, želiš, da se o tem govori. Mislim, da bi morali protekcionizem premagati, ne samo omeniti, da bi morali biti strožji. Torej. Hvala, to je vse. Hvala, sedaj pa gospa Ahnod. Spoštovani predsednik, dragi kolegice in kolege, kot uh, sem povedala že na zadnjem pristanku našega odbora, moram povedati, da naša stranka FN uh, nasprotuje vključitvi transporta v pogajanja med eh, Evropsko unijo in ZDA glede transatlantskega partnerstva. Logično je potem tudi, da nasprotujemo tem predlogom spremembe, namen katerih je, da bi razširili področje uporabe um, te resolucije na turizem. Na turizem. Prav tako podpiramo um, predloge spremembe 8 in uh, 71, no, 76 um, Front National je že zdavne povedal, kako ta sporazum ogroža suverenost uh, držav članic in daje prednost predvsem velikim multinacionalkam. Kar nekaj kolego je povedalo, da jim ni všeč protekcionizem ZDA in želijo končati s tem protekcionizmom, zato da trg ne bi bil več uh, um, moten, tako rekoč. Menim, da to ni zaželeno. Pravzaprav bi želela pozvati tako Evropsko unijo kot vse države članice, da se zgledujemo po ZDA in da sprejmemo vse potrebne orodja, ki jih potrebujemo za to, da bi zavarovali eh, gospodarstvo in to vključuje tudi ukrepe na področju carine. Tak. Peter Zundgren, hvala lepa, gospod predsednik, hvala poročevalcu. Promet je zelo pomemben del tega sporozuma. Socialni dumping eh, je velika grožnja za našo varnost. Pri tovornjakarjih v Evropi se že vidijo poslade, posledice tega. Kapotažo je treba spremeniti, tukaj je treba biti pošten. To je popolna neumnost veliko je goljofij, veliko je zlorab zakonodaje Evropske unije na tem področju. Če govorimo o protekcionizmu, vam lahko povem nekaj, kar sem slišal pred kratkim. Ali je res protekcionizem, če zagotovimo dostojne okoliščine in pogoje dela? Ne, To bi prav gotovo moralo veljati za sektor prometa, enako velja za letalske družbe. Vedno več se uporabljajo zaposlovalne agencije za to, da bi zaobšli socialno zakonodajo. Tudi pri PNR moramo povedati svoje. Mislim, da bi to morali razširiti in eh, posadko. Pojavlja se tudi veliko drugih vprašanj, kjer bi si želel videti mnogo stružje zahteve. Ampak mislim, da mora razprava teči naprej, vseeno pa moramo prav gotovo storiti nekaj, da se sporozum izboljša, ampak poročevalec je upravil dobro delo. Hvala. Werner Kuhn. Ja, danke, Hvala, gospod predsednik. Seveda to je zelo pomembna tema, prosto trgovinski sporozum med eh, ZDA in EU je zelo pomemben in zelo pomembno je, da tudi odbor za promet poda svoje mnenje. Ampak, kakor je poročevalec jasno povedal, mislim, da bi se morali posvečati svojim pristojnostim, torej temam prevoza in turizma to je tisto, čemer se moramo posvečati in mislim, da se moramo posvetiti tem vprašanjem. Vprašati se moramo, kaj se dogaja z ETS, se, kaj se dogaja na področju ladijskega prevoza. Oni imajo tam podobno situacijo kot mi, kaj se dogaja z nadzorom, kaj se dogaja z nadzorom v pristaniščih ladijski promet je prav gotovo zelo pomemben. Sicer je med obema kontinentoma Atlantik, ampak zadeva je vsekakor zelo pomembna. Tudi letalski prevoz je pomemben, to sem že omenil. Zato prosim, da seveda spoštujemo in omenimo pravice delavcev, ampak zadeve moramo preustiti pristojnim odborom za to ko bo Ample pripravljal svoje mnenje, bo prav gotovo omenil tudi to. Vim, Van de Gamp je pripravil dobro mnenje, mislim, da ga moramo samo podpreti in ostati pri temah, ki so pač pomembne za naš odbor. Hvala. Hvala. Ko smo bili v ZDA, sem na koncu eh, s taksijem potoval na letališče m, pri zbornici dela je bila neka velika tabla in tam je pisalo pošteni pogoj za naše partnerje. Pri ladijskem prometu pač ni tako. Američani niso bili pripravljeni zadeve spremeniti, pogodbe so podpisane, tako so rekli, in nič ne moremo spremeniti, to lahko razumemo, ampak eh, zakaj ne bi mogli nič spremeniti, če smo pač mi na slabšem? To je že napeta situacija. In drugič, v berlinskem časopisu sem prebral članek o TTIP in tam so omenili, kakšni procesi so bili sproženi zaradi ISDS-ja. V Avstraliji so sprejeli zakonodajo, da je pač treba na škatlice cigaret zapišati, da to škodi zdravju. Filip Morris pa sedaj državo toži. Neka država je sprejela minimalno plačo. Predsednika je nekdo prekinil. Predsednik pravi, da bo samo omenil dva predloga. Sam sem se uvrstil na seznam govornikov, številni so spregovorili. To je zelo pomembna tema. Druga razprava bi bila, če ne bi imeli tega ISDS-ja, kajti mi smo a, dve državi ali dve dva partnerja, ki imata neodvisno sodstvo. Zato je zelo, zelo pomembno, da sprejmemo eh, nek kompromis, ki bi ga lahko sprejeli vsi. Če tega ne morete storiti, potem pač ne vem, zakaj tu sedimo. Sem tudi predsednik in kot predsednik imam svoje mnenje. O tem sem govoril na konferenci predsednikov. Predsednika parlamenta Šulca sem vprašal, ali lahko povem svoje mnenje takrat sicer v tisti situaciji ne. Bernd Lange je bil z delegacijo socialistov v ZDA in privoščil se, da je govoril z američani. Tako ne gre. Branil sem Bernda Langeja, sam imam svoje mnenje, lahko ga povem, Prav tako sem ga sedaj povedal. Hvala lepa za vaše razumevanje. Besedo pa ima sedaj Marko Djurko iz komisije. Hvala lepa. Imam kaj veliko za dodati. Samo dvoje že sem želel povdariti. Govorili ste o letalskem prometu. Kako sem povedal zadnjič, je to zelo pomembno. Lasništvo je zelo pomembno, o tem govorimo z američani. Kabotaža je bolj zapleteno vprašanje, kajti iz včasih zapletenih razlogov je kabotaža izključena iz trgovinskih sporazumov. Kabotaža je vprašanje, ki ni vključeno v trgovinske sporazume, čeprav to ni nujno razlog, zakaj to ni omenjeno v TTIP-ju. To ne pomeni, da ne more biti vključeno v TTIP, e, ampak v trgovinskih sporazumih tega zaenkrat nismo obravnavali. Mislim, da je to vse, kar sem želel povedati v zvezi z prometnimi vprašanji. To je vse, hvala. Hvala na koncu še Wim van de Kamp. Dank u zeer. Um, kijk. Hvala, gospod predsednik. Dobro se zavedam, da je sporazum TTIP izjemno sporna tema. Vemo, da se ljudje zelo čustveno odzovejo, ko komentirajo to temo. Bi pa želel povedati tudi to, da sem vam danes predstavil in dal obravnavo besedilo, v katerem lahko opazite dve spremembi v primerjavi s prejšnjim osnutkom besedila. Prvo kot prvo, smo, želeli smo upoštevati kar se da veliko število predlogov sprememb. Eh, v nedeljo smo potem izklesali tudi določene kompromise glede teh predlogov sprememb, ki ste jih lahko že prebrali danes eh, do povdana. Čudovito je, da ogromno ljudi meni, da je mnenje dobro, ampak če bo zdaj posem spremenjeno, potem tudi, tudi ne bom najbolj zadovoljen. Kolegom In želim s tem povedati, da sem sicer fleksibilen, ampak da imate tudi ta fleksibilnost svoje omejitve. Sedaj bom poskušal upoštevati vse komentarje, ki um, jih pošljete, ampak spet vseh pa ne moram vključiti v besedilo. Pač na eni strani imajo, imamo Alde, ELS in nekaj, nekaj, ki imajo zelo previdna stališča glede tega sporozuma. Na drugi strani pa so kolegi iz Goja, naprimer, ki um, srdito nasprotujejo temu sporozumu. Sam pač nisem politično gledano tako spreten, da bi uspel spisati mnenje, ki bi upoštevalo vsa stališča vseh različnih skupin. Tako da bom poskušal upoštevati, kar se bo dalo upoštevati, ampak določene zadeve bomo morali sprejeti šele, ko bomo glasovali o sporazumu. Kot sem povedal, bom zelo previden glede različnih formulacij pri TTIP-ju. E danes smo nekako povedali, kako nameravamo obravnavati področje transporta in upam, da nam bo do četrtka uspelo sprejeti dobro mnenje. Dobro, najlepša hvala, najlepša hvala za pripravo tega mnenja. Hvala tudi za odlično sodelovanje z poročevalci. Vse enci glasujemo 26. marca, naslednji četrtek, tak je torej načrt. Zdaj pa lahko nadaljujemo torej 6. in 7. bo to obravnavano na odborih, maja pa bomo potem o tem mnenju glasovali na plenarnem zasedanju. Nadaljujemo z tretjo točko. Evropski sklad za strateške naložbe. <laughs> Ine Salaja Sendra ima besedo najprej. Sí, gracias, presidente. Sí, eh, Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da lahko danes imamo skupno predstavitev, tako rekoč, ker smo eh, ker sta z Monikom v preteklosti že pokazala, da lahko odlično sodeluje v ekipi. Najlepša hvala vsem članom tega odbora za zaupanje in da lahko nadaljujemo z delom um, želimo zlasti izboljšati uh, določbe glede inštrumenta za povezovanje Evrope in pokomentirati tudi vprašanje FCM. No, mi želimo, da CEF, inštrument za povezanje Evrope, ostaja nespremenjen. Končno nam je po dolgih pogajanjih in v ta pogajanja je bil vključen svet, komisija je dala svoj predlog na mize, potem so države članice podali svoje predloge, vsi deležniki, vsa podjetja, tako da smo šli zares metr za metrom, opredelili smo merila, projekte, ampak vse do, zad, vse do zadnjega kilometra smo definirali in v končni fazi sprejeli predlog, ki je zdaj izjemno dobro konsolidiran. proračun tudi ni bil ne vem kako visok na začetku, ampak v končni fazi nam je uspelo prepričati parlament, svet in komisijo za veliko večino, da CEF mora imeti višji proračun. Vseeno je to 10 odstotkov sredstev, ki jih potrebujemo v Evropski uniji, zato da bi modernizirali infrastrukturo, da bi znižali učinek na okolje. Ampak torej, kljub temu da proračun ni takšen, kot, smo, kot bi si to želeli, je to vse, vse na dober kompromis. No, potem po sprejetju CEFA smo dobili tudi to dobro novico, da imamo zdaj nov Junkerjev načrt, namen katerega je okrepiti um, razvoj z naložbami. S tem smo se mi posem strinjali, to stališče smo zagovarjali tudi v preteklosti, ampak eh, po našem mnenju je to Junkerjev načrt pač nekaj, kar se more prišteti, to je komplementarno cefo. Ne moremo pa sprejeti teh proračunskih rešil, rešitev, ki jih je predlagala komisija. Komisija je predlagala, da bi sredstvo vzeli iz cefa. Zdaj, ko smo vse dorekli že, vse rešitve smo sprejeli tu v parlamentu, na svetu in tako naprej, Ampak, če bomo zdaj sprejeli tak predlog, ki ga je dala na mizo komisija, bo CEF pravzaprav neobstoječ, tako rekoč. Zrušili bi ga posem. Vsi deležniki, ki um, so predlagali, kar so predlagali v bogajskem procesu, bi bili oškodovani, tako da smo predlagali, da ne sprememo tega Junkerjevega načrta, ki vključuje um, to, da bi sredstva vzeli iz cefa. Predlagamo torej, da bi našli nek drug način, kako bi lahko financirali EFSI. EFSI namreč vključuje tudi določeno financiranje za transportne projekte in predlagali smo, kakšen proračun bi lahko uporabljali za uh, Evropski sklad za strateške naložbe. Rečeno je bilo tudi, da v sklopu tega načrta niti ne potrebujejo gotovine, ampak samo uh, jasne garancije, jasna jamstva. Ampak evropski proračun je tako in tako kot tak pač jamstvo. V tem predlogu torej smo se zauzeli za to, da zavrnemo, da bi sredstva za EFSI vzem jemali iz inštrumenta za povezovanje Evrope. Prav tako smo se z kolegi, ki delujejo na proračuni, kolege iz odbora ITRE, strinjali, da bi morali sredstva črtati iz eh, rezerv, da bi morali uporabljati frontloading in backloading proračuna in na ta način omogočiti in vzpostaviti to jamstvo, ki ga potrebujemo za IFSI. Prav tako moramo glede upravljanja zagotoviti, da bo parlament aktiven član upravljanja tega sklada kot ostale dve inštitucije? Parlament, glede na to, da je proračunski organ, mora biti v polni meri vključen v upravljanje EFSI-ja, ne pa potem nekje na pol poti, kot je bilo predlagano. Pa tudi na področju transporta smo konec konco omenili, da, mora imeti, da moramo imeti tudi sektorsko upravljanje. Dobro se nam zdi, da, pač, da so vključeni a, finančni eksperti iz EIB in tako naprej, da oni pač sprejemajo določene odločitve, kaj se lahko proda kot produkt in kaj ne. Ampak poleg teh finančnikov, potrebujemo tudi sektorske eksperte, ki razumejo, kateri, kateri oblike transporta imajo manj okoljskega učinka in več eh, socialno-gospodarskega učinka in potem na podlagi tega izberejo projekte. Potem kot tretje, um, Junkerjev načrt vključuje ogromno različnih naložb in v členu 15a smo zapisali, da mora biti to skladno s ponudbo, ki smo jo pripravili v zvezi s koridori z osnovnim omrežjem in z globalnim omrežjem. Ogromno izbire smo torej ponudili, tako da se nam ne, ne more počitati da omejujemo izbire. V jedrnem omrežju imamo namreč ogromno različnih možnosti, tako da lahko eksperti vedno najdejo zanimive projekte, ki nudijo dobro ravnotežje med donosnostjo in uh, rizikom. Prav tako pa moramo pri tem uporabljati evropske kriterije, in evropska omrežja prihodnosti. Prav tako smo opredelili določene spodbude za države članice, ki so rekli, da ne bodo v splošni sklad dale niti enega samega evra. Tako da za države članice potrebujemo malce več spodbude, zlasti tiste, ki trenutno niso v situaciji, ki bi lahko sofinancirale projekte, uh, um, pač nimajo dovolj um, javnih sredstev za financiranje tovrstnih projektov. Tako da smo opredelili tudi um, postopek za financiranje projektov, ki bodo imeli večji, višji učinek na gospodarsko rast. To so torej tiste najpomembnejše točke in verjetno lahko gospod Dominik še izboljša na tole predstavitev. Vielen Dank, aber bevor ich... Hvala. Preden dam besedo gospodu, gospodu Rikeju, želim pozdraviti skupino obiskovalcev, ki jih je povabil gospod Rike. Gre za 20 študentov iz uh, Francije. Pozdravljeni v Evropskem parlamentu. und besseren Auftakt kann es ja gar nicht geben, wenn Dominik. No, to je pa res uh, lep uvod v vaš prispevek, gospod Rike. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi želel pozdraviti te študente, ki so strokovnjaki za železnice. Najprej najlepša hvala tebi, Inesa. Mislim, da so tako rekoč že stari parki zelo dobro delujejo, kot kot si že sama povedala, najlepša hvala tudi poročevalcem v senci. Poročevalce v senci, smo, z njimi smo se že srečili, preden smo sploh dali v obravnavo to poročilo. Prav tako najlepša hvala vsem ostalim poročevalcem iz ostalih odborov. Ta postopek je zelo mno, izjemno kompleksen, zato potrebujemo več poročevalcev. Z vsemi poročevalci smo imeli zelo plodne razprave in na končni fazi sprejeli uh, stališče, ki ni samo stališče tega odbora ali vaših poročevalcev, ampak stališče celotnega odbora. Parlament mislim, da mora ostati dokaj složen glede teh predlogov. Prvo kot prvo želim povedati, da podpiramo to inicijativo, v skladu s katero se vzpostavi jamstvo, ki temeli na evropskem um, proračunu. Se govorimo o skladu, ampak to pravzaprav ni sklad, ampak to so pravzaprav jamstva, ki temelijo na evropskem proračunu, namenjena pa so dolgoročnim investicijam. Malce presenetljivo pa je, da se države članice strinjajo za uporabo inštrumentov, ki so jih prej zavračala. Naprimer, ki so, jih, ki so jih zavrnili v sklopu inštrumenta za povezovanje Evrope. Dobro, ampak prav, da so se spreobrnili zdaj, kot pa spoh nikoli. Uh, strinjamo se torej s eh, tem predlogom, z operativnimi zadevami se strinjamo, ampak kljub vsemu imamo par komentarjev. No, problem, problem pri jamstvih je to, da moramo spostaviti jamstveni sklad. In to je tudi konec koncev cilj tega predloga komisije. In ta jamstveni sklad moramo potem um, napolnjevati sredstvi po potrebah. In poročevalci in vsi ostali poslanci v Evropskem parlamentu, s katerimi smo se pogovarjali, se ne strinjajo s tem, da bi ta sklad črpali s sredstvi, ki prihajajo iz CEFA in pa obzorja 2020. Ta dva finančna inštrumenta sta bila spostavljena zato, da bi okrepili dolgoročne investicije eh, za infrastrukturne projekte. Tako da je to posebno neskladno. Prav tako pa naj bi s temi sredstvi financirali raziskave, ki so pravzaprav drugi stebr evropskega projekta. Ines je sama povedala, da so ti obstoječi skladi že operativni, učinkoviti, um, že so bili predmet političnih razprav v Evropski uniji. Prav tako pa s temi finančnimi inštrumenti ne ciljamo na iste um, projekte. Pač pri določenih uh, projektih se moramo odločiti za subvencije in ne za jamstva. In za te projekte nima smisla, da uporabljamo Junckerjev sklad, ki je jamstveni sklad. Tako da mislimo, da ni pametno vzeti sredstvo iz enega inštrumenta in jih dajati v jamstveni sklad, da bi financirali projekte, ki potrebujejo subvencije. To ni logično. Eh, kot drugo, se s tem ne strinjamo, zato ker je to izreden proračunski posnotek, štiri oziroma jamstva za štiri leta naj bi pravzaprav dali na mizo v sklopu tega sklada, ampak proračun se sprejema za vsako leto posebej, sprejema tega pa ga proračunska odbora, torej, oziroma proračunska organa, um, svet in parlament. Pa še ena pripomba za vse kolege, ki pripravljajo svoje predloge spremembe. Zagotoviti moramo, da bodo predlogi spremen skladni s proračunskimi zahtevami. Jamstveni sklad je urejen v poglavju 1a proračuna. Za tiste, ki ne poznate proračuna dovolj dobro, ne povem, da imamo proračun v več poglavjih in ni možno sredstvo predstavljati iz poglavja v poglavje, razen če želite spremeti večletni finančni okvir. Zato pa bi potrebovali izjemno kompleksen in um, izreden postopek. Tako da uh, ni možno vzeti sredstev iz eh, določenih skladov, ki jih imamo poglavje 1b ali pa poglavje 456. Ne moramo torej vzeti sredstev iz eh, naprimer eh, zunanje politike in jih potem predstaviti v poglavje 1a. To vrstne predloge spremembe pač ne bodo tehnično gledano spremljivi. Moramo torej zagotoviti, da bodo vsi predlogi tudi tehnično vodotesni. Torej, zahvaljujem se poročevalcem, poročevalcem iz odbora ITRE in pa tudi poročevalcem iz eh, odbora za proračun, ki so pravzaprav predlagali, da bi črtali 18. in 19. člen, kjer se predlaga, da bi sredstva črpali iz eh, inštrumenta za povezovanje Evrope in iz obzorja 2020. Predlagali smo, da bi to zamenjali z neuporabljenimi sredstvi. Pač v proračunu imamo dodeljena sredstva in potem nedodeljena sredstva. In to vrstna nedodeljena sredstva morajo biti prvi vir a, eh, sredstev za jamstveni sklad. Predn začnemo črpati sredstva iz, a, eh, sklada, iz skladov, ki že imajo nek namen. Toliko torej glede teh um, vsebinskih uh, mnen, uh, glede točke 5.2 in členov 18.19 se povsem strinjamo, menjamo, da moramo s tem skladom uh, financirati projekte, ki so omenjeni v TNT-ju in projekte, ki zagotavlja evropsko dodano vrednost. Ne smemo pa se odločiti za financiranje um, pač projektov, ki so samo finančno smiselni, nimajo pa neke čezmejne dodane vrednosti. Ja, tudi glede upravljanja imamo svoje mnenje. Ta mehanizem, ta inštrument je pravzaprav inštrument, ki pravno gledano obstaja na Evropski investicijski banki in želimo, da bi v tem inštrumentu imeli tudi neko politično upravljanje, s katerim bi zagotovili tudi, da se upošteva mnenje evropskih poslancev, ki so izpostavili, kakšne interese bi morali imeti kot, Evropsko, kot Evropska unija. Določen del tveganja pokriva ta um, sklad in tudi to je prav, da naslovimo se to vrstnimi predlogi. Še nekaj uh, bi želel dodati. Mislim, da ima parlament izjemno dobro stališče v zvezi s eh, tem, odkot naj črpamo sredstva za FC in da moramo spoštovati že obstoječe sklade. Ta bitka bo zelo težka, nasprotovati bomo morali tako svetu kot komisije. Kot veste, je predsednik Juncker tisti, ki je osnoval ta načrt in njemu je politično gledano izjemno pomembno, da gredo zadeve politično gledano hitro naprej, kar pomeni, da bodo vršili določen pritisk na nas glede časovnice, glede tega izjemno pomembnega besedila. Obstajajo pa tudi bolj tehnične, tehnične vprašanja, na katere ne smemo pozabiti, ki še kako vplivajo tudi na politični del te razprave. Mislim, da je v interesu Evropskega parlamenta, da smo složni glede teh vprašanj. Ta politična bitka namreč ne bo preprosta in če ne bomo imeli enotnih mnen, bomo v končni fazi samo škotovali politikam, ki smo jih eh, skupaj sprejeli še pred kratkim. Hvala. Merci beaucoup, monsieur. Hvala. Sedaj pa Markus Piper. Also ich denke. Hvala. Vsi si želimo kompromisa, seveda pa lahko imamo tukaj še različna mnenja. Obema poročevalcema se zahvaljujem za to, da smo naredili prvi korak, ki bo instrument za povezovanje Evrope rešil. Več kot bomo obdržali od izvirnih finančnih sredstev, manj bomo morali sodelovati v teh merilih za Junkerjev načrt. Pristop, ki smo ga izbrali, je prvi pomemben korak. Nove finančne vire, torej 18. in 19. člen sta bila črtana. Novi viri financiranja so letni finančni instrumenti v letnem postopku, Vključili naj bi program iz 1A, marže, instrumente prožnosti in tako naprej. Razmisliti bi morali tudi o financiranju v okviru večletnega finančnega okvira za leto 2016 in tiste presežke bi lahko izkoristili za CES ali za raziskave. To vse drži. Ampak gotovosti ni. To ne bo zadostovalo za jamstva. In komisija ima tukaj prav, ko nas kritizira. Vsak dan komisari osebno pošiljajo po pet sporočil, predlagajo tudi predloge sprememb, pravijo pa, da tako ne gre. In to deloma tudi razumem, kaj ti gre za letna preverjanja, letne revizije, naložbe, pa se seveda računajo na več let in to kot jamstvo ne bo držalo. Dobro pa se mi zdi naslednje. Pri komisiji se ne dvomi več v črtanje 18. in 19. člena. Parlament ima tukaj prav in komisija bo morala razmisliti, če komisija sedaj meni, da tako ne gre, kakor zahteva parlament. Potem lepo prosim, komisija, kakšne so alternative? In sedaj je naš trenutek kot parlament, nismo upravičeni, da konkretno podajamo zakonodajne zakonod predloge. Ne, mi lahko zahtevamo samo komisijo, ti moraš to narediti za nas. Zato mislim, da moramo sedaj predlagati nek svežen in opisati moramo čim več instrumentov, seveda tudi instrumenti 1B. Zakaj ne? Zakaj ne bi tega ponudili? To ničemor ne škodi. To moramo ponuditi, zato da bo komisija opravila svoje delo. V odboru za proračun imamo predloge sprememb, ki gredo v smer rezerv, da bi rezerve zmanjšali in da bi tudi na tak način podprli instrument za povezovanje Evrope. Zakaj ne bi kot tran povečali to? kot neke vrste ponudbo komisiji, izvolite, to so naše zamisli, nekaj napravite iz tega. Sam menim, da bi morali pristop Ajala Zenderlike podpreti, ampak eh, dodatne zamisli bi zadevo lahko pravotno odpolnile. Lepo prosim, da odbor to podpre, kajti gospe in gospodje, kot odbor za promet, moramo storiti več. Instrument za povezovanje Evrope, druga različica, je mrtva zunaj kohezijskih držav. Komisija je izračunala celo negativne zneske. Razen kohezijskih držav zadeva več ne obstaja. Mi moramo storiti vse, kar je mogoče in celo morda misliti zunaj okvirjev, in eh, to je edini način in kot ELS bomo tako tudi postopali. In še zadnja točka v zvezi z merili. To bo napeta zgodba. Mislim, da Junkerjevega načrta ne smemo preplaviti z zahtevami iz komisarjev, eh, iz odborov, kaj vse bi morali vključiti v to potem bo načrt prav gotovo ne uspel. Deset meril moramo upoštevati, v zvezi s tem se lahko strinjamo, ampak mislim, da ne smemo iti preveč v podrobnosti, kaj te drugače bomo blokirali postopek, ki ga drugače vodi Evropska investicijska banka. Več, kot bomo rešili, za ta instrument, manj se bomo umešavali kasneje in komisija lepo prosim predlagajte, kako lahko CEF rešimo in potem se bomo kot parlament manj umešavali. To je linija, ki bi jo morali izbrati. Hvala, Jackie Foster. Thank you, um, chairman. Thank you to... Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, najlepša hvala vseh sam poročevalcem. Robert Ciler, naš eh, poročevalec v senci, mi je tole spisal, kar bom zdaj prebrala, bom V latviščini sprašuje predsednik. Oh, ja, in latvijan, ja. Ja, ja v latviščini, seveda. Ste pripravljeni prevajalci? To je English, it's much better. Ne, mislim, da bomo ostali kar pri angliščini veliko bolje obladan kot uh, eh, latviščina. Torej, prvo kot prvo, FC mora biti samo začasni inštrument. EKR meni, da je EFSI bil zasnovan kot začasna rešitev zato, da um, bi uh, kontrirali temu negativnemu ciklu investicij v Evropsko unijo. Skrbi pa nas, da je namen predloga, da bi EFSI postal v končni fazi trajni inštrument. Kot drugo, ne žrtuje se, da bi s EFSI-om omogočili lažje izvajanje infrastrukturnih projektov na področju prometa z visokim donosom, zlasti v industrijskih središčih. In v, učinih, eh, v večini primer brez čezmejnih povezav. Ampak um, cilji politike TNT in pa CEFA je, da se, na, da se financira to vrstne projekte, čezmejne projekte, ki so manj donosni, ki, a, pri katerih se ne pričakuje dobička pravzaprav. Zato EKR pozdravlja to, da, sta, da je EFSI povezan s uredbo o CEFO in TNT-ju. Oba soporočevalca sta prav tako to izpostavila. Če te povezave ne bi imeli, bi EFSI spremenil glavno filozofijo evropske politike TNT in šibil Evropska načela solidarnosti in kohezije. Glede financiranja pa takole. Na prvi pogled se zdi, da je dobra rešitev, da ne posegamo v obzorje 2020 in v CEF, zato da bi financirali jamstva iz naslova eh, EFSI-a. Ima Robert Ciller določene pomisleke glede alternativnih predlogov, da, da bi financirali EFSI s prerasporeditvijo sredstev v evropskem proračunu. Na ta način bi spolitizirali um, odločanje in vse skupaj bi postalo bolj neprevedljivo. Ne, Prav tako se gospod Zelar ne more strinjati s tem, da bi prerasporedili sredstva in zaslova 1A večnega finančnega okvira in da bi jemali sredstva iz rezerv za uspešnost iz kmetijskih skladov. To so torej njegovi komentarji. Če želi kdorkoli um, kakršnakoli dodatna pojasnila, lahko Roberta neposredno kontaktirate. Hvala, Angizine Majsten. Ja, vielen Dank. Um... Hvala lepa. No, kaj veliko ni za dodati poročevalca kot eh, star par dobro vesta, kako zadeve tukaj stojijo. Sam je to rekel gospod Rike, samo ponavljam no, kakorkoli že. Odkot naj bi dobili eh, finančne sredstva? No, Dominik, vse te imam vseeno rada, brez skrbi. Denarja, denar naj bi prišel v eh, cef, ampak odkot naj bi to prišlo, ne vem. Ne želimo imeti preveč eh, strogih meril, kako je povedal gospod Piper. Želimo si Junkerjev načrt, to je sicer res, ampak eh, problem je, odkot bo prišel denar. Mislim, da je prav, da rečemo tako, kot pravita poročevalca, torej 18 in 19 bi črtali ali spremenili, da bi torej denar prišel iz preseškov. Ne. Moje vprašanje je, kako nam bo to uspelo? Kako nam bo uspelo, da bodo države članice pripravljene preseške predati nam, ne pa jih zahtevati nazaj, torej da bi jih posredovali v načrt, ki je namenjen Evropi, rasti in delovnih mestom. Teorijo Junckerjevega načrta podpiram, to se mi zdi dobro, zasebni vlagatelji morajo biti uh, podbujeni, tako rekoč, da bodo same vlagali, mi jih moramo podpreti. Vprašanje je, kako nam bo to uspelo, kako bomo ta denar, ki smo si ga izborili za CEF, izkoristili tako, kot je treba. To bo upravljeno za jamstva, morda pa ne bomo dobili tega, kar si želimo. Zdi se mi, da se nekako vrtimo v krogu, iščem strategijo in eh, lepo bi bilo, če bi nekdo pripravil kakšno zamisel, kako lahko države članice prepričamo, da nam presežek prepustijo. To bi bila zelo dobra različica ali zelo dobra rešitev za Evropsko unijo, ampak vprašanje je, kako nam bo to uspelo, če bomo že letos začeli črpati denar od drugot, me zanima, odkot, kje so ti viri, ali bodo vseeno sredstva prišla iz CEFA in iz eh, obzorja 2020, ne vem. To je zelo težka naloga. Ne vem, ali imate poročevalca kak eh, odgovor na to, ampak eh, to je tisto ključno vprašanje. Vsi so govorili praktično o tem. Hvala. Moja Kidon. Arvoisa <clears throat> puheenjohtaja, hyvät esittelijät, ensinnäkin kiitos. Hvala lepa. Zahvaljujem se obema poročevalceva in zahvaljujem se za timsko delo, ki dokazuje, da je odbor že pripravljen za skupno, skupne finančne sredstva. Naj opozorim na nekaj revolucionarnih zamisli v zvezi s tem skupnim bojem. Na finskem eh, se dobro zavedamo, eh, kaj pomeni boriti se za finančna sredstva. To moramo skupaj ustvariti in eh, imamo vsa sredstva, ki jih potrebujemo za to, da se borimo za ta sredstva. Ali bomo sposobni zasledovati te dobre cilje, ki sta jih zastavila poročevalca? In če govorimo o infrastrukturi, s katero trenutno razpolagamo, in če si ogledamo proračunske cilje in sredstva, ki jih želimo nameniti za infrastrukture, ali smo sposobni ponuditi komisiji nekaj novega, neko novo razmišljanje, ki naj spodbudi res rast za poslovanje, nekaj, kar je lahko hkrati tudi zanimivo za vlagatelja. Če se ogledamo prometno panogo in prometne politike, recimo lansko leto smo temu namenili uh, manj denarja in ko uh, smo na slabem s, s finančnimi sredstvi, potem uh, pravzaprav moramo začeti bolje razmišljati in uh, se moramo združiti in zediniti naše sile tudi za ljubeznjo torej, moramo razmisliti o povezavah med energetiko, telekomunikacijami in a, prometom in moramo spodbujati to vrstne zamisle, kot je, kot je pametna, pametni promet, multimodalni promet. A, oziroma drugi načini transporta, eh, pri katerih eh, bodo vsi eh, sloji v družbi bolje vključeni v ta predlog. In moramo bolje obrazložiti, kako smo sposobni uporabljati na pametnejši način trenutna sredstva, tako da bodo ta sredstva res na voljo za prometni sektor. Kako lahko dokažemo, da železniške povezave, letališče, vozišča, pristanišča, cestni promet, da vsega tega ne bomo gradili, kar je samo sebi namen, ampak za druge namene, kar s tem podpiramo eh, in spodbujamo in ohranjamo Evropo, Evropo tudi telekomunikacij, energetike, prometa. Katere novosti lahko vključimo, zato da pritegnemo vlagatelje v prometni sektor? Če bomo sposobni ponuditi nek sistem, pri katerem eh, transportni izzivi, urbanizacija, eh, zastoji, logistika, storitve, javni promet, eh, potem pa pristop, ki ne bo usmirjen v potrošnika, če bo vse to usklajeno, če bomo lahko vse to dali na mizo, na tapeto, potem bomo sposobni bolje braniti eh, načine eh, financiranja, eh, tudi ko gre za CEF. Vse to želim izpostaviti, kaj ti, glede na to, da smo majhni, moramo biti vidki, spretni, prepričana sem, da bo komisija postavljala ničkoliko nič problemov, težko bo izpogajati vse to, zato bomo morali biti zelo sprednitni uh, eh, tudi v teh odnosih, v tem paru. Hvala, kar ima deli. Euh, hvala, predsednik, hvala lepa soporočevalcema. Prvo vprašanje, ki si ga zastavljamo v tem odmoru in eh, odboru in eh, v tem parlamentu, ko govorimo o načrtu Juncker, je zelo enostavno. Kdo bo izbiral projekte, ki jih bomo financirali? In eh, dejansko pravilno, ko gre za strategijo in za EFSI, Vemo, da trenutno razpolagamo z nadzornim odborom, ki ga predstavljajo uh, tisti, ki prispivajo, to je EIB, komisija in tako dalje, ki bodo določali strateške prednostne naloge in smernice. Torej, zelo mirno bom vsem vam povedala naslednje. Evropski parlament je uh, proračunski organ in torej je uh, Eh, je posredno tudi eh, pač organ, ki prispeva k vsemu temu in zato je absolutno legitimno, da parlament zahteva, da je ustrezno zastopan v tem strateškem odboru za izbor projektov. Torej, naj vas upozorim še na nekaj. Vse lokalne skupnosti so eh, bile popolnoma odsotne iz tega mehanizma in imamo občutek, da sporočilo, ki ga posredujemo kot Evropa, je neko sporočilo od zgoraj na vzdolj medtem ko mi pa želeli, da Evropa zaživi tudi na najnižjih ravneh, na lokalni ravneh in torej od spodaj na vzgor. Torej mi zeleni Eh, pri, pripisujemo velik, eh, velik pomen tudi eh, nekim dodatnim predlogom spremembe. In sicer, ko si ogledamo peti člen, bi želeli izpostaviti zelo jasno, katere so, katere so glavna načela in katere so načela za sofinanciranje za prometne naložbe, kot v primeru EMEI-ja. E in uh, tudi, ko gre za čezmejne uh, projekte, uh, ko gre za zmanjševanje, naprimer CO2, -ja in kjer je treba spoštovati tudi obstoječe okoljske predpise na ravni Evropske unije. Poleg tega bomo vložili tudi predloge spremem za to, da podčrtamo pomen sinergiji med transportnimi oblikami, telekomunikacijami in energetskimi eh, mrežami, tako kot kot tudi v eh, drugih eh, programih, tako kot gre za RTMS, za železniško varto, varno za signalizacijo oziroma ko gre tudi za sisteme pametnega prometa in tudi ko gre za sisteme uh, Eh, pomor oziroma za promet po plovnih, celinskih plovnih poteh in informiranje eh, v zvezi s tem prometom. In eh, pri tem bomo predlagali tudi neke sofinanciranje v, torej prioritetnega pomena, kar zadeva čezmejne železniške povezave, ki so popolnoma odsotni, ki so bili popolnoma eh, zapuščeni oziroma pozabljeni in to bodi se tudi kar zadeva kolesarske poti. Potem v 19. členu ne sprejemamo črtanja tega člena, kar sicer eh, je bilo že predlagano v tem eh, osnutku mnenja in imamo tudi še dodaten predlog spremembe. Ehm, In sicer v zvezi z um, predlogom spremembe proračuna številka 1 uh, eh, za proračun uh, za leto 2015. Hvala lepa, gospa Roza Damato, izvolite. Grazie, Hvala, predsednik. Zadovoljni smo s skupnim stališčem, ki je bilo doseženo in torej eh, v zvezi s črtanjem členov 18 in 19 predlog Evropske komisije, da črtamo pomemben del eh, jamstev eh, za EFSTI skozi cef in obzorje 2020 nas ne prepričuje, kaj ti to kaznuje eh, določene panoge, katerih eh, infrastrukture s težavo pritegujejo zasebni kapital. 8 milijard, ki eh, je bilo namenjenih FCU 3,3, prihaja iz CEF-a in 2,7 milijarde namenjenih za promet. Želim povdariti nekaj. Torej, viri iz UNICEF-a so kot neke vrste subvencija, ki so financirajo za državami članicami eh, prometne infrastrukture, ki jih je težko eh, financirati iz eh, zasebnih posojil, kot predvideva pa um, uredba EFSI. Uh, ta 2,7 milijard je namenjenih cestnim in železniškim povezavam, uh, ki uh, pač niso zelo dobičkonosne in uh, zato m, mm, te infrastrukture bi imele težave pri pritegovanju zasebnega kapitala tudi z določenimi vzvodi uh, in tudi z manjšimi vzvodi uh, v primerjavi z tem, kar je bilo predvideno in sicer vzvod 1 proti 15. Ampak naj omenimo še nekaj. Torej, podrejeno naj bi se posluževali sredstev iz razdelka 1, predvsem, ki so namenjeni za poslovanje, kar je zelo pomembno v tem trenutku, ko doživljamo um, hudo krizo in, pot, in je potrebno varčevanje. Kar pa zadeva letno porazdelitev proračuna, uh, če vzamemo, da bo EFSI postal uh, pravi in pravcat vir za boj proti brezposelnosti in za prebroditev krize in če bo to res dodaten sklad, potem se sprašujemo, ampak ta letna prerasporeditev ne bo postal, uh, postala dodatna ovira, zavora in oduzemala torej jamstva in torej kr in torej še bolj šibila sklad EFSI. Upamo, da bomo lahko sodelovali tudi v zvezi s tema dvema eh, točkama. Gospa Revodelom. Eh, Hvala, predsednik. Um, Zahvaljujemo se eh, obema poročevalcema za delo, ki sta eh, dala prednost konstruktivnemu dialogu in pristopu, raje kot da bi se sredotočili samo na določena sektorska vprašanja. Eh, kar zadeva črtanje iz EMI-ja in torej, to poročilo dokazuje, da če bo Evropski parlament enoten in torej, če odbori se bodo združili za skupni interes, potem bomo lahko nekaj spremenili spremenili. Kar zadeva sam proračun, eh, odbor TRAN lahko predlaga preusmeritev besedila, ki ne gre v pravo smer za prometno panogo, z dodatnimi določbami, ki vključujejo tudi ki a, se sklicujo tudi na uredbo MIU in a, torej, kar zadeva naprimer tudi TNT, a, kot projekti imajo pravo evropsko dodano vrednost in zato morajo biti bistven del a, v a, e, sklopu oblikovanja EPSI-ja. Kar zadeva predlog spremembe 41, ki predlaga, da razširimo a, možnost a, financiranja za to, da črtamo a, a, pač predpis, po katerem a, bi lahko države članice lahko odštevale prispevke k EFSI-ju iz eh, svojega iz izračuna presežnega primankljaja, to uh, podpiramo. In kar pa zadeva pa upravljanje in izvajanje EFSI-ja, ki um, pač izboljšuje tudi besedilo komisije, tudi s tem uh, soglašamo. Želeli bi dati možnost uh, tudi odboru za naložbe v EFSI-ju, uh, da bi odigravali pomembno ulogo pri imenovanju generalnega direktorja in da bi pač poročevalci so s tem izrazili jasno sporočilo, zato da bo lahko parlament ustrezno zastopan tudi v upravnih organih EFSI-ja. Torej moramo vključiti načelo dodajanja, tem bomo izboljšali dodano vrednost ESIA in si bomo zagotovili, da bodo sredstva namenjena visoko tveganim projektom, ki imajo pravo dodano vrednost za Evropsko unijo in ki jih EIB ne bi uh, financirala. Hvala. Hvala lepa. Vim van de Kamp. Hvala lepa, predsednik. Vsi so naklonjeni Epsiju, ker eh, vsi so zadovoljni z 315 milijardami evrov, ki jih lahko unesejo v evropsko gospodarstvo. Ampak bodimo uh, iskreni, če si preberemo besedilo eh, obeh soporočevalcev, uh, ki eh, so popolnoma predani EFSI-ju in eh, finančnim sredstvom iz tega sklada, vsekakor se bomo morali vseeno soočati z velikim izzivom in eh, uporabljam eufemizem, namesto da bi rekel velik problem. Torej, z zanimanjem sem prebral poročilo, predvsem uvod v poročilo, poročevalca v uvodu pojasnjuje ta eh, tudi določene politična stališča z ozirom na to, kar želita doseči in eh, v zvezi s tem, kaj je njihov njun prispevek v imenu odbora za promet. In seveda s tem se lahko strinja. In seveda želim obema zaželeti veliko uspeha pri pogajanjih ki eh, bodo zelo zapletena in eh, slišimo že po hodnikih, kaj bo in kaj ne bo mogoče. Torej, predsednik, kot odbor za promet imamo velike težave, ko gre za vprašanje financiranja EFSI-ja. Eh, zdaj pač imamo določen predlog, ki sremi za črtanjem členov 18 in 19, ampak parlament mora tudi predlagati določene druge možnosti. In kolega Markus Piper je že podal tak, tak predlog in sicer to, da bi predlagali celo vrsto alternativ za financiranje in v imenu ELS-a lahko povem, da smo naklonjeni razširitvi sklada. Kolegi so tudi posredovali nek dopis, v katerem eh, pač so izrazili eh, mnenje, da je treba razmisliti o širitvi tega sklada. Eh, ampak eh, zdi se mi pač eh, nemogoče, da bi se odrekli CEF oziroma obzorjem in vzeli potem sredstva iz politike, eh, kohezijske politike, ki ga ne bi uporabili. In torej, komisija bo morala razmisliti o vseh možnostih in tudi o tej možnosti, ki je lahko pomembna za Evropski parlament. Tako kot je povedala kolegica Ajala Sender, Imamo tudi zelo eh, natančen eh, opis predlogov v CEF-u oziroma v obzorju 2020. Mi Evropski parlament, eh, že, Evropski parlament želi tudi jasno odigrati svojo ulogo v sklopu EIB-ja. Želimo imeti možnost, da izrazimo tudi naše stališče v zvezi z izbranimi projekti, kajti ni mogoče, da bi sredstva iz CEF-a namenjali na primer internetni panogi in s tem zaključujem torej vi in eh, tudi jaz sam, vem, vem da sva na isti eh, valovni dolžini, ampak eh, želimo zagotoviti tudi določeno maržo za klasične infrastrukture, naprimer za plov po celinskih poteh in predvsem železniške povezave. In tukaj moramo imeti zelo jasno stališče, moramo imeti zelo jasno začrtane linije v EFSI-u, tudi za ta sektor. Torej, v čisto v redu je, da imamo elektronsko eh, pobiranje, cest, eh, elektronsko cestinjenje, ampak tudi, ko gre za eh, modalno preusmeritev, mi moramo biti odgovorni tudi za klasične infrastrukture, kot naprimer plovba po celinskih plovnih poteh in železnice. Torej, širitev finančnih sredstev, več vplivnosti z ozirom na izbor in delovanje EIB in pozornost do klasičnih infrastruktur. Hvala. Hvala, Ismail Ertok. Ja, Hvala lepa zahvala vsem poročevalcem in poročevalkam, ki so sodelovali pri tem. Veliko smo slišali, s čimer se strinjam, ampak nekaj sem želel dodati. To, kar je omenjala Karima Deli in sicer, kako bomo postopali pri izbiri projektov. Kolega Piper in drugi so lepo povedali, če se ne smemo dovoliti, ampak povedati je treba tudi, da ne smemo mm, dopustiti naslednjega. In sicer, če se bomo v to spuščali, potem moramo, po mojem mnenju, parlament mm, obveščati o tem ali parlament se mora odločati o tem, kateri projekti bodo izbrani in pod katerimi pogoji. Z vidika sveta ali komisije bo to sicer težko, kajti jasno je, da bodo morali zagotoviti jasna merila. Dve leti, in to še enkrat povdarjam, smo namenili temu v okviru razprave o instrumentu za povezovanje Evrope, torej kako bomo postavili glavne smernice razvoja prometne politike v Evropi. Po mojem mnenju smo pripravili dobra merila in ta bi morali spoštovati tudi v tem primeru. Zato mislim, da ni treba odkrivati tople vode, zadeve so jasne. V tem usmerjevalnem odboru mora tudi parlament imeti besedo, kajti na vse zadnje je treba zagotoviti, da bodo naši interesi zastopani. Po mojem mnenju je to jasno in še nekaj želim povedati. Zanimivo je, da strani sveta ne vidimo vključevanja v financiranju, po drugi strani pa počno naslednje. Ministri so prejšnji teden zelo hitro mm, sprejeli Junkarjev načrt. Nihče se takrat ni vprašal, odkot bo ta denar prišel, ali je ta denar pomemben tudi za druga področja, bi lahko ta denar koristno izkoristili druge in tako naprej. Pač oni so želeli to čim prej spraviti skozi in v prestolnicah se morajo to vprašati. Torej, kako so lahko dopustili, da ni več dovolj sredstev za raziskave, širokopasovni internet, raziskave in tako naprej. Države članice pa pri tem sploh ne želijo sodelovati. In še zadnji stavek, ne smemo dopustiti, da bodo države članice imele največ od tega. Sicer je jasno, če bo Junkerjev načrt uspešen, potem bodo države članice imele veliko od tega. To je jasno. In lepo bi bilo, da bi države članice sodelovali pri financiranju in da bi pri izbiri projektov sodeloval parlament. Hvala, Werner Kuhn. Ja, danke, ich denk, das ist schon... Hvala lepa. No, zelo lepo je, da se strinjamo v tem, da so finančna sredstva pomembna za promet in za logistiko in ta denar mora ostati v proračunu, člena 18 in 19, bosta neveljavna, ne bosta se uporabljala. Imam pa predlog. CEF in čez evropski prometni koridorji, mislim, da bi izuzeli samo največje projekte, kajti to so tiste možnosti za to, da naložbeni projekt dejansko zaživi. Premagovanje velikih ovir, to so Alpe na jugu in morje na severu. To so veliki prometni projekti, ki jih je treba financirati in potem bo treba za to zaračunavati, zato da bodo vlagatelji in investitorji sploh imeli interes za to. Drugače zadeva ne bo delovala. In Mislim, da bi lahko začeli z tunelom, o katerem smo že govorili. V zadnjem mandatu smo že govorili o euroobveznicah in tako naprej. In mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli konkreten projekt. V Švici, na primer, imajo velik koridor iz um, Genove v Rotterdam in tako naprej. Tam se um, plačujajo pristojbine, evropejci moramo za to plačati, mi pa potrebujemo ta projekt, to bi bilo dobro izhodišče. Enako velja za povezavo do Skandinavije. Lahko bi vzeli torej en projekt v okviru sistema oziroma instrumenta za povezovanje Evrope, to bi izuzeli, potem bi financirali samo to in potem bi imeli možnost, da prevzamemo tudi projekte, ki so čezmejni, so zelo pomembni, ampak nimajo dovolj finančne podpore. Enako velja za obzorje 2020. Veliko več manevrskega prostora bi imeli, če bi tako storili. Hvala. Naj vas opomnim na naslednje. Zamisel za tako velik naložbeni volumen je prišla strani držav članic, zato da bi se borili proti brezposobnosti. Kaj te nekatere države članice so imele 40 do 50 odstotkov eh, brezposobnost med mladimi in perspektive ni bilo. Če bodo mladi odšli, potem država propade. To je jasno, zato so pritisnili, da bi imeli Evropski naložbeni sklad za boj proti brezposobnosti. In nikjer ne vidim, da bi govorili o tem, da projekti morajo biti zastavljeni tako, da bomo dobili veliko delovnih mest. Werner Kuhn, naj zastavim uh, zadevo tako. 20 let bi lahko rovarili pod Alpami ali kakorkoli že, to bi bilo zanimivo na evropsko-politični ravni, ampak delovnih mest ne bi bilo, če izvajam sanacijo, potem dobim veliko več delovnih mest. Jasno je, vsa govori o tem, ampak nihče še nič ni storil za to, da bi šli v to smer. Zato se mi zdi prav, da države članice, ki so to zahtevale, sodelujejo pri tem. Države članice pravijo, a mi pa nimamo nič s tem, zato je bilo to sprejeto v svetu. Države članice menijo, saj ni treba nič plačati, bomo pa imeli veliko dobička. In Druga točka je analiza, da mora Evropa rasti skupaj. In to poskušamo že 20 let, ampak uspeh je vedno drugačen. Timermansa sem dvakrat vprašal, kako on to vidi, ali lahko zagotovi, da če imamo 350 milijard, da bomo 2016 100 milijonov namenili temu, da bo kulturna predstavnica Evrope povezana z železnico. 100 milijonov bo za to potrebnih. Vendar pritoževal se je, da sem mu že zastavil to vprašanje. Rekl sem, da zastavljam vprašanje še enkrat, zato ker takrat nisem dobil odgovora. In tudi drugič nisem dobil odgovora. In to je zelo pomemben projekt. Če nismo sposobni kulturne prestolnice za leto 2016 povezati za železnico, potem o čem sploh govorimo? To je blamaža za Evropsko unijo. In odgovora za to ni bilo. Zato imate prav, vaša kritika je upravičena. Plačujemo kot eh, odbor za promet, seveda moramo dati denar, ampak to je to, potem pa ne smemo več odločati, tako ne gre. Zato obstaje alternative. Ena alternativa je naslednja. Proračun parlamenta zmanjšamo za en odstotek financiramo pa lahko vse. Instrumenta za povezovanje Evrope sloh ni treba izkoriščati, če bi zmanjšali proračun za kmetijstvo za 2 odstotka in pol, potem bi lahko storili vse, ampak potem bi bila kraljeva družina iz Združene kraljestva proti temu, kajti dobijo veliko denarja iz eh, SKP. Alternativa je veliko. Brez tega, da posegamo v instrument za povezovanje Evrope. In če komisija ne bo prišla do ustrezne ideje, potem moramo mi podati predloge. Vsaj to. In v zvezi s tem se strinjamo. V konferenci predsednikov odborov sem povedal, da smo v odboru za promet vsi enakega mnenja. Tako ne gre, želimo so odločiti, ne želimo samo zagotavljati finančnih sredstev od eh, instrumentov za povezovanje Evrope sicer ne bo ostalo nič, to moramo spremeniti. Sedaj pa komisija, izvolite. Benjamin Angel. Uh, Hvala, predsednik. Kako se izgovarja vaše ime? Angel ali Angel? Lahko izgovarjate tako, kot želite, gospod predsednik. Angel, Dobro, potem Angel, izvolite. Uh, zahvalim poročevalcema za predstavitev njunega poročila. Imam uh, pripombe v zvezi z petimi področji. Torej, proračun smernice za ulaganja, potem eh, naložbeni odbor, eh, potem veriga za izbor eh, načrtov in še nekaj vidikov. Začel bom s proračunom. Naj popravim nek nesporazum, ki je nastal. Mislim, da nekateri izmed vas so rekli, da je bilo enostavno odločiti za države članice, da črtajo obzorja 2020 in CEF in da niso pripravljene prispevati. Temu pa sploh ni tako. To vam lahko zagotovim ugotovim. Eh, jaz sem izvedel pogajanja na svetu in prišlo je do veliko razprav s številnimi državami in članicami, ki so izražale podobne negotovosti kot tudi vi. In prišli smo do zaključka, da najboljša stvar, ki smo jo lahko oblikovali na podlagi tega, kar je predlagala komisija, je pač eh, ravno ta. Države članice so pripravljene plačevati za podpiranje naložbenega načrta, ne eh, čisto na vseh ravneh, ampak v investicijsko platformo in in prek eh, nacionalnih eh, bank za ulaganje. Države članice, ki so doslej izrazile svojo namero, eh, teh je pet, smo že dosegli 26 milijard evrov prispevkov. Torej države članice so vse pripravljene prispevati in si vse prizadevajo za to, da oblikujejo te svoje prispevke. Zdaj pa še nekaj v zvezi z tež, težavnejšim delom, ki je zelo občutljiv tudi za vaš odprt. To je morebitno rezanje e, e, instrumenta za povezovanje Evrope, torej CEF. Ehm, nekateri izmed vas ste predlagali, da bi črtali člene 18 in 19, ampak v tem primeru pa potrebujemo nekaj marže izpod zgornje meje in zato e, smo predlagali, e, da nam, smo, pre, smo predlagali tudi predsedstvo, da pač pove, katere so e, sredstva, ki jih nameravajo črtati. 2 milijard, 2 milijarde evrov bi vzeli, vzeli iz rezerve in iz marž. Dejansko imamo tri razloge, zaradi katerih smo zaskrbljeni nad uh, predlogi, ki jih je oblikoval parlament. In sicer prvič, če ne predvidevamo jasnega vira, uh, financiranje, potem letne razprave o proračunu bodo še bolj kaotične, kot se je dogajalo doslej. Sicer z zornega kota parlamenta bi lahko rekli, stvari so že itak težavne in torej morda to ni zelo tehten argument, ampak imamo še dva dodatna razloga. In sicer to, da potrebujemo a, napovedljivost med navednicami eh, na način, kako eh, bomo obladovali naše, naše programe. Imamo eh, precejšnjo negotovost iz leta v leto o tem, koliko lahko porabimo. Zelo težko je torej načrtovati in imamo celo vrsto področji, kjer so izdatki se izvajajo na podlagi letnih načrtov in v tem ob upoštevanju tega eh, ozadja, kjer imamo še ogromne količine neplačanih računov, vzpostavitev eh, jamstva, ki znaša 16 milijard evrov, eh, kar ne bi mogli na nekakršen način obrazložiti in utemeljiti bonitetnim agencijam, potem to pomeni, da bi lahko bonitetna ocena bila pod vprašanjem za celotno Evropsko unijo moramo torej zaščititi trojni A Evropske investicijske banke in zato svetujemo vsem članom parlamenta, da razmislijo o tem, sicer Evropska investicijska banka je že doživela znižanje ocene strani ene od treh najpomembnejših bonitetnih agencij, ampak vsaj ostali dve bonitetni agenciji sta ohranili trojni A. Uh, ampak eh, že tak korak eh, lahko negativno vpliva možnost dostopanja do finančnih trgov za um, Evropsko unijo. In torej ne moremo živeti brez finančnih sredstev. Uh, Zato moramo oblikovati neko celovit, nek celovit alternativni predlog, ampak se ne, ne moramo odpovedovati določenim virom, ne da bi imeli teh alternativ. Ker pa zadeva proračun, moram tudi izpostaviti, da kljub temu, da. Eh, jemljemo tudi sredstva iz pomembnih programov, tudi programov, ki so pomembni za komisijo, ne nameravamo storiti manj, eh, nasprotno, želimo storiti veliko več za celotno panovo. Če vzamemo sredstva iz nepovratnih sredstev, potem jemljemo denar iz določenih področji, kjer imajo vzvodje ena do največ tri. Če to nadomestimo z naložbami, ki imajo vzvodje ena proti petnajst, potem lahko zagotovimo želimo mi komisija, lahko zagotovimo, da bomo eh, pač eh, zagotovili veliko več eh, načrtov in ukrepov za prometno panovo, kot bi sicer. Potem pa naložbene smernice. Zelo pomembno je za nas, da je ta instrument enostavno uporaben, fleksibilen. Prepogosto smo uh, bili priča dobrim instrumentov, ki pa jih je um, pač popolnoma uh, pogubila zapletenost, naprimer projektne obveznice. To je instrument, uh, katerega mehanika je precej podobna temu instrumentu. Uh, lahko imamo čudovite um, projekte na portugalskem dan danes, ki pa jih ne moramo ustrezno financirati financirati, ker ti projekti morajo biti čeznacionalni. Mi se želimo izogniti podobnim problemom, želimo imeti neke smernice naj, za naložbe, ki naj bodo dovolj prožne, tako da jih bomo lahko enostavno uporabljali in ustvarjali, ustvarjali naložbe, ki jih potrebujemo. E, tudi ne želimo imeti neke geografske prerasporeditve, že unaprej določene e, geografske prerasporeditve, želimo popolno fleksibilnost. Hkrati tudi ne smemo se preveč izpostaviti finančno, bodi si kar zadeva posamezen sektor, bodi si kar zadeva posamezno geografsko območje. In to smo zelo jasno obrazložili v eh, investicijskih, investicijskih smernicah. Tretja pripomba, eh, naložbeni odbor. Torej ta odbor je pravzaprav uh, mejnik, eh, stebr eh, celotnega projekta. Naj vas opozorim o tem, da tukaj se ne pogovarjamo o novi različici strukturnih skladov ali pa o novem uh, programu za nepovratna sredstva. Junker je v načrtni to, da bi uh, pomnožili javna, javne naložbe. Namen tega načrta je to, da uporabimo javna sredstva za to, da pritegnemo čim več zasebnega kapitala za financiranje teh uh, teh naložb in zato potrebujemo in moramo biti gotovi, da bodo eh, naložbe izbrane stanini odvisnih strokovnjakov brez vsakršnega politizacije celotnega postopka. Če začnemo politizirati proces, potem seveda bomo lahko zadovoljni, lahko imamo zanimive razprave o tem, kako se bomo lahko strukturirali, ampak ena stvar, ki pa je gotova, je to, da bomo prestrašili investitorje, kajti investitorji bodo zelo pozorni predvsem na osnovne argumente za naložbe. 80 odstotkov vseh naložb naj bi prišle, prišlo iz zasebnega sektorja, zato potrebujemo eh, robustno, robustni odbor, ki eh, naj bo absolutno prost vsakršnih sumov, eh, morebitnih zunanjih vplivov in eh, zato eh, mislimo, da. Eh, niti eh, komisija, niti parlament, niti Evropska investicijska banka ne bi smeli biti kakorkoli upleteni v postopek odločanja in izbora teh projektov v sklopu tega investicijskega odbora, ki, ga, ki bi ga morali sestavljati eh, eh, neodvisni strokovnjaki. Četrta pripomba v zvezi z, to, z tem postopkom izbora, večkrat prihaja do zmede in soporočevalca morda mi boste oprostile, če bom poskusil pojasniti stvari. E, torej, ta postopek izbora ni v nekakšnem smislu povezan z skladom ESI oziroma z Junkorjevim načrtom. Ne gre za to, ker bo projekt v postopku izbora, da, da bo pač nujno izbran in pa tudi financiran strani EIB-ja. To je ta postopek, ta pipeline je pač ta, da a, nam omogočil pogled o investicijskih priložnostih v Evropski uniji, ko gre za določene projekte, ki imajo določen obseg, ki so kompatibilni z glavnimi načeli a, e, in pač. A, argumenti in pač tudi glavni, e, glavno načela, na katerih bo slonil ta postopek, bo pač ta, da bomo morali ustvariti nek inovativen instrument in pristop, ki nima precedencov, ki bo moral biti zanimiv tako za male države članice, tisto, ki uh, niso nujno uh, bolj, bolj vidne in privlačne za investitorje. Recimo, če se nahajate uh, na jugu, recimo v Italiji ali v Španiji, morda uh, ste bolj privlačni za investitorje, uh, medtem ko naprimer v Baltiku morda nimate vseh teh priložnosti. Ampak uh, pač. Uh, nihče se ne bo uh, moral boriti za to, da bo lahko bil v tem eh, izbornem postopku. Uh, vsi bodo morali imeti možnost, da dostopajo do tega izbornega postopka, če bodo izpolnjevali določena pogoje. In zadnji vidik, še stabiln pakt za stabilnost in rast. Uh, dejansko ugotavljamo, da vaš odbor oblikuje tudi določene predloge v zvezi s tem, kako naj vse to deluje, z ozirom tudi na pakt stabilnosti in rasti. Uh, ampak eh, moram eh, stvari nekoliko eh, pomiriti in vas opozoriti na to, da je komisija tudi varoh evropskih pogodb in pravna podlaga pri tej uredbi dejansko ne stremi sploh za tem, da spreminjamo pakt za stabilnost in rast. Ampak mimo vsega tega naj vas opozorim tudi na to, da pakt za stabilnost in rast eh, to je eh, uredba sveta in eh, pač zato, ker je pogodba tudi tako oblikovana in torej. Mm, zelo težko bi bilo, da bi parlament poskušal kakorkoli spremeniti uh, neko uredbo sveta. Uh, mimo vprašanj pravne podlage. To ne pomeni, da vi ne smete dajati svojih eh, priporočil in nasvetov, morda v obliki neke resolucije, kar bi bil primeren instrument za to. Hvala lepa, predsednik. Hvala, Dominik Rike. Hvala, predsednik. Poskusil bom biti kratek, eh, čim krajši. Torej, v glavnem imamo dva vedika, eh, dva aspekta Eh, in sicer delovanje mehanizma na eni strani, na drugi strani pa eh, izvor eh, sredstev za EPSI. Kar zadeva konkretno urejanje mehanizma, smo slišali pač, da imamo dve stališči, na eni strani stališče komisije, ki jo zagovarja komisija, na drugi strani pa naprimer stališče, ki ga zagovarjajo socialisti oziroma zeleni. Sicer ne, stvari moramo poenostavljati, ne smemo preveč posegati v delovanje, delovanje sistema, In eh, sicer začenja se lov eh, na investitorjem in eh, pri vsakem lovu moramo biti tihi in medtem ko pa v parlamentu smo zelo glasni, če pa želimo ustreliti ustreznega investitorja in ciljati na ustreznega zasebnega kapitalista, potem moramo to storiti na zelo a, diskreten način je videti. Predvsem pa se strinjam s tem, da ne smemo zapletati sistema in stvari pojednostaviti, ampak sem prepričan, da za INS bova znala najti ustrezen način. Drugi problem je problem uh, sredstev denarja, kajti uh, pri tem uh, pač uh, se nastajajo najhujše težave. Torej, sicer mi smo prepričani v to, da ne bomo eh, lahko sprejeli 18. in 19. člena kar tako, nam ne morajo izprazniti žepov, eh, jemljamo nam denar pri nekem sistemu, ki je bil rezultat dolgoletnih pogajanj in razgovorov. Eh, in eh, tudi to je stvar, ki jo komisija mora razumeti. Ampak nasprotno sem slišal, da obstajajo predlogi o tem, da bi šli nekoliko dlje od tega, kar predlagata soporočevalcu. Seveda o tem se bo potrebno še pogovoriti, zato da ugotovimo, ali obstajajo konkretne ovire za to, da sežemo nekoliko dne, dlje. In eh, naj zaključim in naj se obrnem na komisijo. Komisiji sem prisluhnil z velikim interesom, ampak morda ne ravno z zadovoljstvom. Sicer eh, razumemo se eh, in se strinjamo okrog težav. Um, eh, če, torej, um, o, tej, o tem postopku izbora pipeline eh, nisem eh, imel eh, absolutno nobenih drugih predstav, ki bi bile različno od tega, kar ste vi povedali, ampak vi ste rekli, da to, kar smo mi predlagali, nima nikakršne veze z EFSI-jem. Ampak kako to? Dajte potem nekoliko bolje razložiti stvari, ampak člene 18 in 19 tudi nimate nikakršne uloge pri EFSIO. Dobro, vsekakor prisluhnil sem temu, kar ste povedali v zvezi z paktom eh, za stabilnost in rastjo eh, in, in za rast. Seveda, morda o tem se bomo morali še. Eh, pogovoriti med nami, ampak ne smemo kaznovati v tem eh, mehanizmu tiste države, ki doživljajo največ eh, težav. Eh, ne moramo pač zagotavljati sredstev tistim, ki so na boljšem in oškodovati tisti, ki so na slabšem. Moramo najti nekaj bolj uravnoteženega dejansko. Eh, tako kot eh, je tudi povdarila komisija, kar zadeva stabilnost EIB-ja, eh, kar zadeva bonitetno oceno, enostavnost mehanizmu, vsem tem se strinjamo. In pa še nekaj v zvezi s proračunom. Z zanimanjem sem prisluhnil uh, vašim besedam in ugotovil, da nimate nikakršnih argumentov v zvezi s tem. Uh, Torej, jaz sem mislil, da nas boste prepričali, v resnici pa niste ničesar povedali. Rekli ste samo enostavno, da najboljše stališče je stališče komisije čisto razumljivo, če nam a, eh, razložite, da ne moramo postopati drugače, eh, eh, drugače, ker bo drugače proračunska razprava in proračunska pogajanja bodo še bolj kaotična, potem vam odgovorim, da sta pogajanja so vedno bila zelo zmedena. A, in eh, mislim, da če bomo imeli samo še eno dodatno eh, poglavje za pogajanja v velikosti, v obsegu ene dodatne milijarde evrov, mislim, da to ne bo preveč zapletalo eh, stvari in mislim, da ne bo nemogoče se pogovarjati. O tem, ampak to ne vpliva na a, kredibilnost sklada. A, Eh, nekateri pač uporabljajo enostavno argument eh, v zvezi z kredibilnostjo jamstvenega sklada, ehm, čež da ne smemo spodkopavati kredibilnosti eh, jamstvenega sklada, ker ne bo zares pravi jamstveni sklad. Ampak predlog eh, soporočevalcev je eh, pač naslednji. Imamo določena nerazporejena sredstva v proračunu in mi predlagamo, da ta sredstva namenimo prioritetno jamstvenemu skladu. Zdi se nam to bolje, ko ste rekli, da imamo 26 milijarde neplačanih iz računov iz prejšnjih let. Eh, to še vedno ne pomeni, da razpolagate z zelo velikimi eh, zneski, ki vsako leto se vračajo v žepe držav članic. Mi smo torej zelo zaskrbljeni. Uh nad neplačanimi eh, računi, ampak ne moramo sprejemati, da eh, prihaja eh, do več stotin milijonov evrov, ki se vsako leto vračajo nazaj v blagajne držav članic. Torej, prosim, da ne uporabljate eh, argumenta neplačanih računov eh, kot pač to, da ne moremo razpolagati z drugimi možnosti za financiranje EFSI-ja moramo torej dejansko zajeti eh, tista sredstva, ki se vračajo eh, v blagajne držav članici in jih prerasporediti. Ne moramo torej sprejeti tega, kar nam eh, komisija razlaga v zvezi z sposobnostni upravljanja proračunskih sredstev na drugačen način. Rekli ste, da torej, z mehanizmom EFSI-ja bomo uh, storili veliko več za določene panoge, kot so na primer kot so na primer ehm, pač eh, komunikacija, komunikacija oziroma infrastruktura, eh, kot pa iz že obstoječih finančnih sredstev. Ampak ne vem, kako bomo ustvarili teh 315 milijard evrov. In uh, torej, katere so, uh, pač, katere so te politike? Nekaj bi želel povedati komisiji. Uh, čeprav je to politični projekt, ki ga zagovarja predsednik komisije, mislim, uh, da a, ne smemo vsega zvračati na komisijo, kar zadeva iskrenost proračuna, najboljši način uporabe sredstev, skupna uporaba različnih mehanizmov, hkrati torej posojil in subvencij finančnih instrumentov in zdaj pa a, smo se znašli v popolnoma drugačni a, dialektiki. Mislim, da bi se morali vrniti na prejšnja stališča, ki so bila tudi bolj moralna, ki jih je bilo tudi moralno laže zagovarjati in tudi proračunsko bolj ortodoksne. Imamo določena nerazporejena sredstva, dajmo jih nameniti tem mehanizmom. In uh, eh, zagot moramo zagoviti ustrezna sredstva za jamstveni sklad, kajti uh, stvari se začenjajo podirati in to zaradi politike, ki jo vodi svet in ne pa zaradi argumentov, ki jih razvija parlament. To je vse, kar sem želel povedati komisiji. Mislim, da razlogi, ki ste jih podali danes in ki jih boste verjetno ponovno uporabili v trialogu, ne bodo prepričali parlamenta. Mislim, da moramo najti neko skupno stališče, če želimo, da bo lahko ta mehanizem zaživel. Hvala. Ahora Ayala Sender. Gracias, presidente. Sí, bueno, yo primero. Hvala, predsednik. Najprej naj potrdim to, kar je ravno kar povedal kolega, gospod Rike. In se zapravo kot prvo moramo zagotoviti, da bo evropski proračun uh, verodostojen. Moramo končati s to igro Eh, državami članicami in uh, zagotoviti, da bodo vsi računi v končni fazi plačani, ne pa to, da se uh, predlaga to iz leta v leto. Je pa pomembno tudi, da pojasnimo vse vprašanja, ki so jih postavili kolegi. Glede projektov in glede tega, ali so bile v izbor projektov vključene tudi lokalne skupnosti, pa takole. V razprave glede FCP ne, ampak želela bi potrditi vse tiste kolege, ki niso bili vključeni v vsa pogajanja glede CEFA. Imamo člen 5a in tam smo. zapisali, da vsi projekti, ki so znotraj Junkerjevega načrta, da so povezani s tema dvema večjima vidika CEFA, ampak tam so vključena tudi manjša regionalna omrežja. Meni je to zelo pri srcu, tako da smo že zagotovili, da je to vključeno v ta načrt. Pristupnili pa smo tudi vsem skupnostim, lokalnim skupnostim, ki so želeli poslati svoje mnenje. Če bomo 5A sprejeli, kot je v trenutni obliki, bomo lahko financirali vse, kar želimo, čezmejna omrežja, regionalna omrežja in veliko več. Ob spoštovanju seveda evropskih načel in evropskega, bodočega evropskega um, prostora mobilnosti, ki ga želimo. V CEV-u pa nimamo samo subvencije, to bi želela jasno povedati, imamo, imamo tudi druge finančne inštrumente znotraj CEF-a. Ampak je projektne obveznice, to, kar se je predlagalo, obstaja tudi znotraj inštrumenta za povezovanje Evrope, znotraj CEF-a. Ampak države članice tega zares niso želele. Pritisniti smo morali na njih, konec, da so v končni fazi se strinjali s um, temi projektnimi obveznicami za zasebnimi sredstvi. Gospod Piper je, želel povedati, je, je povedal, da želi še okrepiti ta proračun in v končni fazi, da bi imeli možnost uporabe tudi ena A, ampak jaz menim, da ne bi smeli ustvarjati več konflikta, več zmede z, vključ, z vključevanjem ena B. Zlasti v, trenutn, v trenutni situaciji ne. Svet na začetku ni želel dati niti evra. Tako da ne moremo kmetom jemati sredstev, prelagati plačilo računov iz leta v leto in potem ne vedeti točno, kakšna bo situacija. Pa tudi, kaj bomo rekli kohezijskim državam. 10 milijard smo dobili v CEFO, In zdaj tem državam ne moremo reči, da bomo črpali ta njihova sredstva iz ena B. Ne vem, kaj želi gospod Piper pravzaprav izboljšati in pomagati oziroma ustvariti še več zmede za to, da v končni fazi in ukrepe načrta ne bi sprejeli. Če boste ustrajali na tem, da uporabljamo tudi 1B, morate naprej kmetom razložiti, zakaj in pa kohezijskim državam, ki mejijo mimo grede tudi na vašo državo. Ni morate razložiti, odkot boste vzeli ta sredstva. Gospod Rike in sam so skupaj s proračunskimi kolegi opredelili tiste dele proračuna, ki bi jih lahko uporabljali, ne da bi škodovali nikomor. In ne, da bi posegali v CEF in v obzorje 2020. Drugi načini obstajajo za črpanje teh sredstev. Gospod angel, se govori angel, ja. Nekaj prošnje imamo za komisijo, nimamo neke navade, da eh, govorimo tudi s predstavniki iz vaše generalne direkcije, samo z generalne direkcije za promet pridejo na naše odbore. Eh, predstavnik komisije je povedal, da če bomo uporabili ta vsakoletni proračun, vsakoletni proračun in pa projektne obveznice, da ne bomo imeli čezmejnosti, ampak pro, projektne obveznice so lahko tako čezmejne ali pa ne. Projekt Kastor, eh, ki ni bil projektni, ki ni bil prometni projekt in hvala Bogu za to, ampak imamo tudi um, projekte v samo eni državi članici, ki so dobro uspeli in vsi kriteriji, ki se jih omenili, niso zadostni za to, da bi zagotovili, da bo vse delovalo. Glede eh, računov pa je že kolega odlično razložil, kako in kaj. E, tudi sama sem se prešlevala. kako se podobne zadeve odvijajo v ZDA, naprimer, ki so želeli škodovati Obamovi administraciji, ampak eh, te računi niso um, naj, najboljša spodbuda za investitorje. Torej, mislim, da bomo dali dovolj fleksibilnosti za to, da bi iz evropskega proračuna naredili verodostojen proračun, ki bo zagotovil dobre garancije, ne pa, da bomo vsako leto predstavljali sredstev iz eh, enega, iz ene proračunske vrstice v drugo. Ampak CEF je bil pravzaprav že dober načrt za izboljšavo infrastrukture, želimo pravzaprav še en cef, ki bi um, vključeval tako subvencije, bolj in manj privlačne projekte. Vse je bilo že sprejeto, vsi smo sprejeli ta inštrument, regije, države članice, industrija, parlament, vsi, tako da ne bi smeli tega uničevati. Ta inštrument, v ta inštrument smo uložili ogromna dela, tako da komisijo in svet prosimo, da nam pomagajo pri uporabi tega inštrumenta in eh, da v končni fazi tudi sprememo Junkerjev načrt, s pomočjo katerem, katerega bomo eh, izboljšali evropsko infrastrukturo. Kar nekaj rešitev mislim, da smo dali na mizo in mislim, da bi nam morali a, eh, pomagati. Namesto, da nas pošiljate do gospoda Katajne, na, nam ponudite konkretne odgovore. Pomagajte nam pri a, doseganju dogovora s svetom, ne vem, kakšno spodbudo boste dali našim državam članicam. V Španiji so že na robu spremljivosti glede pakta stabilnosti in rasti, tako da me zanima, kakšne spodbude, spodbude jim boste lahko dali. Mislim, da je treba odpreti tu vrata za dogovor s svetom in uh, morate pomaga, pomagati, da bomo postali bolj proaktivni v sklopu Junkrevega načrta. Najlepša hvala. So. Prvo prezderanje predlogo strane bomo imeli 26. marca s angliškim tolmačenjem, drugo obravnavo z preučevanjem vseh predlogov sprememb bomo imeli 13. aprila, torej pred glasovanjem bo na voljo tolmačenje iz vseh jezikov. Tolmačenje za v angleščini bo na voljo 25. marca na spletu. Rok za vložitev predlogov sprememb za obe mnenji je 19. marec 2015 v 12. Ta teden je vse bolj na teno. Gre za 350 milijard zadeve bi lahko skrajšali, ampak eh, v enajstih letih še nikoli nisem videl, da bi tak projekt izvali na tak način. 350 milijard, hitimo, skrbnost ni potrebna. Komisijo sprašujem, zakaj se nam tako mudi. 350 milijard je treba natančno preučiti, vzeli bi si lahko en teden ali celo en mesec časa več ne pa da hočemo vse spraviti pod streho do junija, ne glede na to, kaj se bo zgodilo. Ne vem, ali bo to povezalo Evropo, zmanjšalo brezposobnost in omejilo posledice na podnebne spremembe. Kakorkoli že, vse sem vam povedal. Uh, vote, 14. aprila bomo glasovali v odboru Tran. 2 junijskega plenarnega zasedanja pa se bomo lotili, mm, na drugem junijskem plenarnem zasedanju pa se bomo lotili glasovanja o poročilu. Sedaj pa poročanje o trialogih gre za svežen o železnicah. Zadeva bo potekala brez navzočnosti javnosti, zato lepo prosim, da vse tiste, ki ne smejo biti tukaj, da zapustijo dvorano. Poslanci pa seveda lahko ostanejo.